Îi rugăm pe colegii care vor să plece, să plece. Hvala lepa. Torej, prosil bi kolege, ki zapuščajo dvorano, da to storijo tiho, kaj ti začeli bomo z obrazložitvijo glasov. Predtem pa bi vam želel povedati, da bomo začeli s tistimi obrazložitvami glasov, ki jih nismo slišali včeraj potem pa bomo nadaljevali s tistimi obrazložitvami glasov za rezolucijo, o kateri smo glasovali danes. Prav tako pa imam tudi zahteve za ustne obrazložitve glasov. Naš sestanek ne more biti daljši kot eh, eno uro, se pravi ob 14. moramo zaključiti vse ostale obrazložitve bo treba podati v pisni obliki. Sedaj pa dajem besedo gospe Gil za minuto. Aha, očitno jo ni v dvorani. Gospoda Polčaka tudi ni. Gospa Morvaj. Minuto.

gospoda Polčaka ni bilo v dvorani, ko je dobil besedo, sedaj je v dvorani in ima besedo. Vi pa boste spregovorili po gospodu Polčaku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, um, sam sem glasoval za šesto poročilo o kohezijski politiki, zato ker mislim, da se zelo dobro odziva na regionalne politike. Kohezijska politika se mora osredotočati na podporo ranljivejšim regijam, zlasti tistim, ki imajo težave v gospodarstvu z gospodarskimi uh, merili in prav tako je treba pomagati tistim regijam, ki pomoč potrebujejo. Politika se mora osredotočiti tudi na uh, tista območja, ki so najbolj naseljena pa tudi druge regije, ki potrebujejo našo pomoč. Za prihodnost mora ta regionalna in kohezijska politika biti osredotočeni na vzdržno rast. To je najpomembnejše poglavje eh, v našem regionalnem razvoju, kajti samo na tem temelji naša prihodnost. Hvala. A kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igen. Hvala lepa. Kar se tiče poročila o eh, kohezijski politiki, sem glasovala za, seveda, kajti prihajam iz eh, države, eh, ki zaostaja v EU in načelno velja, da bomo na mačarskem na ta način lahko dobili več sredstev. Vprašanje pa je, kako bo ta denar porazdeljen. Za enkrat mačarska nima občutka, da bi bile te Eh, razlike med eh, vzhodom in zahodom države na ta način eh, lahko premostili. Torej, zakaj? Eno se nanaša na kolonizacijo, ki se je bojimo in ta strah je postal še važnejši, odkar smo se pridružili EU. Po drugi strani pa smo torej izpostavljeni tako neoliberalcem Evropske unije, kot tudi oligarhom, ki eh, vire eh, na mačarskem porazdeljuje med sabo. In torej mi smo proti tem postopkom, proti temu, da se prodaja mačarska zemlja. Hvala. Gospa Makovej, izvolite. No, no am spus că primele vor fi cele care. Ja, torej, rekel sem, da bomo začeli z obrazložitvijo glasov od včeraj, potem pa bomo nadaljevali z današnjimi obrazložitvami. Izvolite. Gospod Etrič, minuto. Tudi njega ni. No, Gospod Bogovič. Ga tudi ni? Gospa Maletič? Je tudi ni? Gospod Kelly? Ga ni? Gospod Mamikis, minuto imate. Hvala lepa, predsedojoči. Torej, z veseljem sem podporo poročilo gospoda Dojča, kajti lahko rečem, da z latvijskega vidika uh, in izkušenj vidimo, da gre tu za dva procesa. Po eni strani gre za razvoj um, zapostavljenih regij, po drugi strani pa za porazdelitev sredstv. Torej, imamo regije, ki zaostajajo in uh, to tudi zato, ker uh, pomoč ni dovoljšna, zato bi prosili komisijo, da naredi vse, kar je v njeni moči, da premosti te razlike v razvoju med eh, državami Evropske unije in upam, da bo ta, eh, to poročilo k temu prispevalo. Hvala lepa. Gospa Harkin. Hvala lepa, predsedojoči. To je zelo pomembno poročilo eh, tako za eh, rast in razvoj, kot tudi za ustvarjanje delovnih mest v EU. Pogosto vidimo, da se investicije koncentrirajo na mesta in na urbana središča, medtem ko potrebujemo bolj um, ustrezno porazdelitev po EU. Se pravi, tako Evropska unija kot države potrebujejo močne regije in kohezijska politika ima za svoj cilj krepitev reči, regiji. Na ta način bomo lahko ustvarili delovna mesta v regijah na podeželju in pri tem moramo zagotoviti tudi, da bomo imeli internet. Um, širokopasovno tehnologijo na podeželju, kajti sicer ne bomo mogli vzpostaviti digitalnega gospodarstva. E, Naprimer, na Irskem nimamo povsod dostopa do digitalne tehnologije, zato je zelo pomembno, da imamo enake možnosti in pa e, uravnoteženo rast, ampak to ne bo imelo nobenega pomena brez interneta. Gospod Nina Gil? Je ni? Gospod Pospišil, minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Glasoval sem za to poročilo. O, o eh, letu aktivnega staranja. Prepričan sem, da so starejši ljudje pomemben del naše družbe in še vedno več jih bo v prihodnosti. In zato je zelo pomembno, da komisija podpira aktivno staranje eh, veščine in znanja naših eh, starejših eh, ljudi, da se jim pomaga naprimer pri uporabi računalnikov, da se podpira družine, ki želijo skrbeti za svoje Eh, starejše sorodnike in razlike, ki obstajajo, se ne omejujejo samo na pokojnine in na socialne koristi, temveč tudi na možnosti, ki jih imajo starejši ljudje za življenje nasploh. Zato upam, da bomo eh, s temi programi nadaljevali in da to poročilo ne bo zadnji korak tega. Hvala lepa. Želel bi nekaj popraviti in sicer bi vas opozoril na to, da sedaj obrazložujemo torej glasove glede poročila Kukan. Sedaj dajem besedo gospodu Bogoviču. Izvolite. No. Forenca? No, no, no, no. Oh. Mr. Bogovič. Gospod Bogovič ima besedo. Ga ni? Dobro, gospa Zaborska. Gospa Zaborska, un minut. Minuto imate. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropsko leto aktivnega staranja kaže, kako pomembni so starejši za našo družbo. Poročilo Kukan se ukvarja tudi z višino pokojnin za ženske in matere, kajti to negativno vpliva na njihova življenja. Prepričan sem, da so potrebni tukaj konkretni ukrepi. Napačno je, da naša družba kaznuje ženske, ko pa so prav ženske tiste, ki skrbijo za nove generacije. Te generacije matere vzgajajo, poročila sem podprla in pričakujem, da bomo kmalo imeli konkretne predloge. Prav tako menim, da bi Evropski parlament moral pripraviti predlog za to, da bi spodbujali solidarnost med generacijami. Hvala. Gospod Kelly. No, jeste. Ga ni. Domnul Mamikins. Gospod Mamikins, minuto. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Z veseljem sem podprl poročilo gospoda Kukana, kajti odraža realnost Evropske unije. Eh, prebivalstvo se stara in potrebujemo solidarnost med generacijami. To je pomembnejše kot kdajkoli. Torej, do leta 2050 bo povprečna starost v Evropi 50 let. Treba bo spremeniti tako socialno, socialno varnost kot eh, izobraževanje in ostalo. Torej imamo tudi knjige, ki pojasnjujejo, kako eh, se bo to zgodilo in kaj je treba storiti. In to zlasti v moji državi, Latviji, kjer se prebivalstvo zelo hitro stara. Sedaj pa potrebujemo dejavnost na evropski ravni. Gospa Harkin glasovala sem eh, za eh, to poročilo o aktivnem staranju in solidarnosti med generacijami to se nanaša na eh, zdravje na boj proti diskriminaciji na dostop do prevoznih sredstev in tako dalje pa tudi do pokojnin in zaposlovanja. Ampak to poročilo se ne omejuje samo na aktivno staranje, temveč tudi na solidarnost. Ta parlament na ta način posreduje zelo jasen signal eh, Evropski komisiji, eh, ki eh, mora nov evropski finančni instrument minimalne plače za vse evropske državljane pravilno oceniti. Vem, da je to v pristojnosti držav članic, ampak če imamo dodano vrednost evropskemu instrumentu, potem to parlament mora vedeti. Prav tako obžalujemo situacijo, kjer imajo ljudje vedno bolj negotova delovna mesta in to ima vpliv na vse državljane, zlasti na mlade. Gospod Polček, minuto. Hvala lepa, predsedujoči tudi sam sem glasoval eh, za eh, poročilo gospoda Kukana, kajti solidarnost med generacijami je eno izmed najpomembnejših načel, najpomembnejših opcij, ki jih imamo za eh, podporo zdravi rasti naših družb. Staranje je dejstvo, demografski razvoj, kakršen je, je dejstvo in to bo največji izziv prihodnosti če tudi želimo podpirati mlade družine, moramo podpirati tudi starejše eh, družine, zato da lahko družine živijo skupaj, kolikor dolgo je to mogoče. Imamo celo vrsto storitev, ki vam bodo omogočili to, da boste starejše sorodnike oziroma starše lahko ohranili doma, ne pa, da jih boste eh, morali poslati v dom za starejše občane. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom Vim van de Kampe. Sedaj pa dajem besedo gospodi, gos, gospe Lopez, ki jo ni. Gospa Sejmor je tudi ni. Gospod Kelly? Ga tudi ni. Gospod Mamikins? Gospod predsedojoči, spoštovani kolegi, podprl sem to poročilo in mislim, da je v 21. stoletju to zelo pomembno treba je popraviti strateško vizijo, zato da bomo lahko imeli učinkovit eh, transportni sistem v Evropi v kontekstu globalizacije in glede na to, da moramo eh, oživiti gospodarstvo, bo eh, tu transport igral zelo pomembno ulogo. In zato parlament poziva komisijo, da naredi vse, kar je potrebno za to, da se to strateško vizijo, ki sem jo omenil, lahko uh, na dotakljiv način um, uresniči, se pravi, z dejansko transportno mrežo. Gospod Lundgren. Ga ni? Sedaj nadaljujemo z poročilom Volzenberg. Dajem besedo gospe Šojdrovi. Hvala lepa, gospod podpredsedujoči. Gospod podpredsednik, torej naj povem, da sem glasovala za poročilo Rosenberg, zato ker je poročilo, poročevalec eh, opravil zelo eh, pomembno delo. Vse čas govorimo o enakosti med spoloma, ampak v praksi pa vidimo, da ta enakost eh, ni realna. Stereotipi vodijo v dejstvo, da naprimer v znanosti in tehnologiji ni dovolj žensk in to poročilo želi eh, odpraviti to nevidno oviro, ki ženska preprečuje dostop do teh karjer. Želeli bi uskladiti eh, družinsko in poklicno življenje zlasti v znanosti in imamo celo vrsto ukrepov, ki ženskam lahko omogočijo dostop oziroma vrnitev v poklicno življenje ne da bi pri tem izgubile dostop do um, znanstvenih uh, dosledkov. Gospa Žitnanska, je ni? Gospa Forenca? Torej, uh, glasovala sem za to besedilo, ki odraža, kako pomembno je to vprašanje zlasti kar se tiče eh, v odnosu do raziskovalk eh, na univerzih. In eh, poznam primer raziskovalke, ki je imela časovno omejeno pogodbo in kakšne težave je to za njo predstavljalo. In treba je odpraviti to vršne razlike in diskriminacije. In to najdemo na univerzah, v akademskem svetu. In eh, delo v akademskem svetu in prekariteta teh eh, delovnih mest mora biti odpravljena. In to je seveda nekaj, kar najdemo na univerzah in s tem poročilom se bomo lahko tudi proti temu borili. Hvala lepa, tudi sam sem bil raziskovalec. Na Nina Gil nina gil nu este je ni gospa parker je ni gospa harkin Hvala lepa, predsedujoči. Glasovala sem za to poročilo uh, o karjerah žensk v znanosti na univerzah in tu bi se zopet um, naslovila na situacijo na Irskem v primeru Mišel Skefi. Uh, torej Mišel C. Skeffington, kjer je prišlo do posredne in eh, neposredne diskriminacije pri promociji eh, žensk eh, na visoke položaje. In to ni edini primer na Irskem, ki kaže na diskriminacijo proti ženskam na irskih univerzah. Torej samo 10 odstotkov visokih položajev na Irskem je bilo v rokah žensk v akademskem svetu in eh, Irska ima še vedno največ eh, oziroma skoraj največ ovir za dostop žensk do eh, znanstvenih in raziskovalnih položajev. Torej prizadevamo si za boljši dostop žensk do um, možnosti za delo v akademskem svetu in v znanosti. Gospa Morvaj. Hvala lepa. Podprla sem eh, to poročilo o ženskah eh, v znanosti in na univerzah. Zakaj? Zato, ker um, bom to predstavila z šokantnim eh, primerom. Danes v EU več kot polovica tistih, ki torej, več kot polovica diplomiranih je eh, žensk, 59 odstotkov, medtem ko je samo 10 eh, odstotkov oziroma še manj na mačarskem žensk, ki imajo najviše položaje, vodilne položaje na univerzah. Prav tako to poročilo tudi kaže, eh, da je zelo veliko žensk, ki imajo doktorate, ampak veliko med njimi se odpove svojim znanstvenim karjeram potem, ko doktorirajo in pogosto zaradi otrok. Ampak to ni naravno in tudi ni naravno to, da imamo tako malo eh, žensk, ki zasedajo vodilne položaje na univerzah. Torej moramo se lotiti tega eh, problema in prosim, da tiste, ki so, ki so žrtve tega eh, problema, se na nas obrnejo. Gospoda Keljani, gospod Buhner. Sveda je enaka obravnava in enako vrednotenje obeh spolov zelo pomembno in temu ne moremo nasprotovati. Ampak eh, v poročilih Rodriguez in Vozenberg tega ne bomo dosegli, kaj te univerzitetni študij iz naravoslovja ni nekaj, za kar se človek odloči, ker se to pač reklamira tak študij je trdno delo. To ni lahka stvar in to je za tiste, ki so za to nadarjeni. To je vidno iz zelo velikega osipa. Uspešen zaključek tega šolanja zahteva zelo veliko napora in tisti, ki jih v to prepričamo, zato ker pač ta študij reklamiramo, tega nimajo. In eh, če nekdo zapusti študij, potem izgubi čas in denar. Zato sta ti dve poročili, poročili, ki gresta v napačno smer in to prav gotovo ne bo pomagalo mladim ženskam in dekletom. Hvala, gospa Petir. Gospodine predsjedniče, ja sam podržala ovo izvješće jer je vidljivo. Hvala lepa, podprla sam eh, to poročilo zato ker je jasno da eh, je situacija še vedno na istem, ne glede na vsa prizadevanja za premustitev eh, razlik med ženskami in moškimi. Torej, eh, vsak dan eh, se ponujajo morda nove možnosti, ampak vedno imamo občutek, da imajo ženske manj možnosti, da je poslovni svet, da jim je zaprt vsaj do neke mere. Torej, ta nevidna ovira obstaja v družbi in zato je treba narediti, kar lahko zato, da ženskem damo tudi samozavest, kaj ti mogoče je uravnotežiti eh, tako poklicno kot zasebno življenje, moramo zagotoviti enake pogoje za ženske in moške, ko gre za možnost napredovanja, za plačo in tako dalje, ampak treba je spremeniti percepcijo v družbi. Hvala lepa. Bomo nadaljevali z obrazložitvijo glasov v zvezi z priseljenci in eh, begunci. Ne, predsedujoči se popravlja. Poročilo Rodriguez. In dajem besedo gospe von Štork. Gospa Šojdorova pane předsedající poročilo o opolnomočenju deklic v eu z izobraževanjem je poročilo ki ga nisem mogla podpreti. Sicer naslov ni napačen, ampak eh, v poročilu je zelo veliko težav in eh, pogosto gredo priporočila proti pogodbam EU posegajo v pravico do izobraževanja v smislu spolnega izobraževanja. Poročilo vsebuje dragocene informacije, ampak ne prinese nič novega, nobenih pragmatičnih rešitev. Vsak, ki razumno razmišlja, ve, da so moški in ženske enaki, ampak seveda vidi tudi, da imajo različne priložnosti. Zdravo izobraževanje je osnova za zdravo družbo. Res je, pri izobraževanju deklic in žensk nas čaka še veliko dela, ampak to ni prava pot. Spoštovana kolegica predlaga, da bi uvedli obvezno spolno izobraževanje v šole in to je seveda v pristojnosti držav članic. Sama sem zelo zadovoljna, da gre za neobvezujoč dokument, ki ga državam članicam ni treba sprejeti. Gospa Žitnanska, ste tukaj? Ne gospa Ferenc. Grazie presidente. Eh, io... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Povedati moram, da sem bila zelo zadovoljna, ko sem videla, da je bilo poročilo sprejeto, kaj te. Tudi sama sem ga podprla v dvorani Evropskega parlamenta. Smo že nič kolikič videli napad na tako imenovano teorijo spolov. Ljudje, ki govorijo o tem, so v bistvu duhovno v srednjem veku. To poročilo je bilo sprejeto zato, da se to ne bi zgodilo. Spolno izobraževanje za izobraževanje otrok in zato, da bodo otroci bolje razumeli spolnost, je zelo pomembno v Evropski uniji. To je pomembno kot del boja proti seksizmu, homofobiji ter sovražnosti proti transspolnim ljudem. In eh, predlagam, da bi to sprejeli v čim več institucijah v Evropi. Hvala. Ni Nagil, ni Parker, ni Morvaj, ni. Gospa Zaborska, izvolite hlasovala som proti. hvala lepa gospod predsedujoči glasovala sem proti temu poročilu vsaka družina ima pravico živeti svobodno in vsaka družina lahko izbere izobraževanje za svoje otroke kakor želi zato da ne pride do diskriminacije starši so prvi učitelji otrok Ta pravica je navedena tudi v dogovorih in v listini o pravicah otrok. Spol. Definicije tega nimamo, vedno potrebujemo kontekst. Definicije več, termin ni dober za kontekst, v katerem ga uporabljamo. Spolna identiteta ni nekaj, kar odraža realnost, gre za ideološki konstrukt in to nima mesta v obvezujočem izobraževanju otrok. To je prispevek proti našim urednotam in načelom. Hvala, gospa Harkin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To poročilo o opolnomočenju deklic v EU za izobraževanjem bi moralo biti pomembno za nas. Vsi se spomnimo Malale Jusufzai in njenega govora o tem, kako deklice dejansko so opolnomočenje z izobraževanjem. Znanje je moč v tem gospodarstvu. Podprla sem predlog, da bi EU pristopila k konvenciji iz Istanbula in da bi države članice ratificirale to konvencijo. Evropska unija in države članice morajo sodelovati za enakost med spoloma v zunanjih odnosih Evropske unije. Z veseljem sem podprla izobraževanje o spolnosti primerno starosti in eh, države članice bi, po mojem mnenju, morale to uvesti v osnovnih in srednjih šolah. Vem, da je to v pristojnosti držav članic, ampak to je moje mneno. mnenje. Sveda, primerno starosti, to je zelo pomembno. Večina mladih ima dostop do spleta z vsemi prednostmi in pomankljivostmi. Opremiti jih moramo z ustreznim izobraževanjem na področju spolnosti in odnosov, drugače pač ne bodo ustrezno opremljeni za vse, kar jih čaka na spletu. Hvala. Gospod Bühner, izvolite. Aplekat. Uh. Eh. Ga ni. Gospod Petir. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sprejetje tega poročila predstavlja poraz pravne države, glasovala sem proti, takšna ideologija je iz preteklih časov, socialisti pa so nam to spet utaknili. Najhujše je, da so to storili pod pretvezo zaščite otrok. Starši ne bodo več imeli pravic do izobraževanja otrok, države članice pa imajo pravico, da same določajo izobraževalne programe. Kaj še sledi? Vsi se moramo vprašati, ali evropski poslanci poznajo vrednote svojih voljivcev. Sama sem glasovala proti temu poročilu, zato ker je to proti Evropi, v katero verjamem. Mislim, da bi v Evropi morali imeti mesto za prave človeške vrednote in to poročilo je proti njim. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali razlage glasov današnjega glasovanja. Najprej gospod Pospišil, migracija in begunci v Evropi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti temu poročilu, zato ker po mojem mnenju to temelji na napačni filozofiji. Pravi, da lahko Evropa reši problem migracij tako, da bi migrante porazdelili po kvotah, ki jih izračuna komisija na nek čuden način. Migranti bi morali iti v državo, ki si jo izberejo sami. V državo, ki jo pač izberejo. In ta država bi morala v skladu z mednarodno zakonodajo sprejeti odločitev, ali sprejme migrante ali ne. Podpirati jih moramo finančno in drugače, ampak upravna rešitev v obliki obvezujočih kvot ne bo rešila ničesar. V moji državi na Češkem so takšni pomisleki vedno bolj prisotni. Migranti bodo potovali po Evropi in eh, s tem se bo seveda dvignil tudi glas proti Schengenu, tega si ne želim, zato mislim, da bi morali sprejeti drugačno politiko od te, ki smo jo. Hvala, gospod Krespo. Gospa Krespo este informe porque al fin... Odločila sem se, da podprem to poročilo, zato ker. Eh, torej, tu gre za eh, spremembe v španski državi in eh, želeli bi, da bo to tudi zgled za preostalo Evropo. Naše vlade, naše države so pripravile prvi kordon humanitarne eh, pomoči v tej krizi, begunski krizi, ki smo ji priča danes. Gospod Juncker je povedal veliko o beguncih, o solidarnosti, o Evropi, ampak eh, te besede, če jih ne ukrepimo s političnimi sredstvi, potem ne bomo dosegli nič, potem je to vse prazno. In eh, to, kar moramo storiti, so konkretne politike za to, da lahko podpremo solidarnost in izgradimo drugačo, drugačno Evropo. Ždanuka, hvala lepa. Glasovala sem za to resolucijo, vendar to besedilo je polno lepih besed, nima pa vsebine. V povodni izjavi piše, da zelo veliko število ljudi išče azil v Evropi in da je to posledica mednarodnih konfliktov in kršitev človekovih pravic. No, ta regionalna nestabilnost je posledica, kje pa je razlog. No, jasno je, da resolucija ne vsebuje odgovora. Številni ministri so prispevali k tej nestabilnosti v Afganistanu, Iraku in Siriji. Zdaj pa so ti ministri tukaj, v vrstah evropskih poslancev in osebno odgovornost prelagajo na ramena vseh davkoplačevalcev. Človeški moramo biti, to drži v svojem obravnavanju beguncev, ampak ti, ki so to povzročili, si ne zaslužijo našega sočutja. Hvala. Gospa Harkin. Hvala, gospod predsedujoči. Podprla sem to resolucijo o migracijah in beguncih v Evropi. Gre za nujen odziv na človekoljubno katastrofo. Ne moremo obrniti hrta prosilcem za azil in Evropa mora najti neko rešitev. Mislili smo, da je finančna kriza preizkus za Evropo in to je bilo res. Vendar ta nova kriza za migranti je še večji izziv. Ali lahko dejansko rešimo ta problem. Papež je predlagal, da bi vsaka župnija vzela enega in s tem se strinjam. Nevladne organizacije, običajne ljudi in vse, ki sprejemajo begunce, želim pohvaliti. Medtem pa moramo oblikovati varne in zakonite poti v Evropo, morda z nekim modrim kartonom. Poskrbeti pa moramo tudi za tiste, ki pridejo v Evropo nezakonito. Tako se bomo borili tudi proti tihotapcem z ljudmi. Podpreti moramo UNHCR in oblikovati moramo tudi varna območja v Afriki. Hvala. Gospod Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. A migráció... Hvala lepa. Resolucija o migracijah dokazuje, da Evropska unija ne more rešiti krize z migranti če preberem rezolucijo in če upoštevam izjave določenih vodij držav in vlad, gre za vabilo za migrante. To niso begunci, to so nezakoniti migranti. Zdaj jih je 100 tisoč, potem jih bo pa na milijone. Več kot 195 tisoč ljudi je nezakonito prečkalo meje. To je razlog za skrb na lokalni ravni mađarsko vlado ovirajo zastarela pravila. Ta pravila bi morali ureči v koš in samo tako bo mačarska vlada lahko rešila Schengen in svojo suverenost. Sveda moramo upoštevati človekoljubne vidike, vendar temeljno načelo je, da Evropa pripada evropejcem. Hvala. Gospa Mici, hvala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 zelo veliko lepih besed eh, slišimo, istočasno pa umirajo ženske in otroci in ljudje bežijo pred preganjanjem in nasiljem. Torej, Evropa je res uh, eh, papirna tiger in potrebujemo resno skupno azilno politiko in politiko priseljevanja, če želimo da bo Evropa tu uspešna in dejansko omogočila um, prihajanje teh ljudi z, v dostojanstvenih pogojih. Mamikins, hvala lepa. Evropska unija mora imeti celovit mehanizem za rešitev tega problema. Vprašanje migracije je aktualno in bo takšno tudi ostalo. Potrebujemo usporedne ukrepe, namenjene migracijski politiki, pa tudi azilni politiki. Evropska unija se razvija takrat, ko smo v krizi. Zato, ker ko kriz ni, se težje dogovorimo o čemarkoli. Potrebujemo velike reforme. To lahko rečemo o finančni krizi, pa tudi sedaj o tej krizi z begunci. Če ne bomo imeli skupne politike za migracije in azil, potem ne bomo dosegli napredka časa. Ni ukrepati moramo in to sem podprl. Hvala. Gospod Hannan. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Evropska komisija je podala predlog za begunske kvote. To ni trajnostno ne z moralnega, ne z praktičnega vidika. Moralni ugovor je, da so ljudje že v Evropski uniji in torej niso tisti, ki potrebujejo pomoč. Če bi želeli pomagati sirijskim beguncem, bi ljudi jemali iz taborišč. Tisti, ki so že tukaj v relativno varnih državah EU, so že na varnem in s tem nagrajujemo tiste, ki tih otapijo ljudi. Dejansko jih damo zunanim izvajalcem. Ne moramo pa imeti kvot, po drugi strani pa načelo svobodnega gibanja ljudi, kajte šlej kot prej bodo begunci dobili potovalne dokumente in ta dva elementa nista združljiva. Schengen kot eh, evro je bil sistem, ki deluje v lepem vremenu in noben sistem ni preživel prve krize. Ko zadeve tečejo dobro, zadeve delujejo, ko se pojavijo ob, oblaki, se zadeve zrušijo v prah in sedaj smo vsi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 o obveznih kvotah za prerasporeditev beguncev. To je model, tako pravijo, ki bi moral biti standardna rešitev. Po mojem mnenju to ni spremljivo. Države članice morajo vedno imeti možnost, da se prostovoljno dogovorijo glede na možnosti, ki jih imajo. Ne morajo dopustiti usiljevanja. Češka sprejema begunce, to je naša odgovornost, pokazati moramo solidarnost, vendar solidarni moramo biti tudi s svojimi državljani. S kvotami tega ne bomo dosegli. Komisija spet pripravlja boljše rešitve za varnost na zunanjih mejah. To mi je všeč. Pomagati pa moramo beguncem, ki so v srčiki tega spora. Govoriti moramo o varnih državah in tam zadeve rešiti. Hvala, gospe Petire. Ni. Gospod Coburn, izvolite. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Nihče ni ostal brez solze v očesu, ko je videl tistega mrtvega otroka na obali. Niti jaz sočutni moramo biti, ampak najti moramo praktične rešitve za ta problem. Če ne poskušamo ustaviti migracij, večina migrantov je ekonomskih migrantov, bomo samo spodbudili še več migrantov in več smrti. Zakaj zalivske države ne plačujejo za dobro organizirana taborišča, za svoje brate muslimane, zato da bi se muslimani lahko vrnili domov, ko bo krize konec. Zaradi te krize ljudje posegajo po gumenjakih in prečkajo sredozemlje. To je katastrofalno. Skrbi me za človekove pravice teh migrantov, vendar skrbi pa me tudi za človekove pravice mojih državljanov in pravice do dela bližnji vzhod mora sam plačati za svoje napake. Hvala. Gospod Bov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsak eh, človek ima pravico do življenja, hrane, zatočišča. In vsak si zasluži gibanje in nastanitev v svoji državi. Vsak človek, če obstajajo utemeljeni razlogi, bi moral imeti možnost, da migrira in se naseli v drugi državi če državljan določene države želi oditi, pač pomeni, da je vseeno član človeške družbe. Ampak to so kompleksna vprašanja. Priseljevanje, azil in ekonomski migranti so zapletena vprašanja, zato mislim, da moramo biti previdni. To velja tudi za tiste, ki so glasovali za to, da bi imeli nenadzorovano priseljevanje in sistem kvot. Razlika je, da iščemo rešitve, ki bi omilile trenutne okoliščine. Rešiti pa bi se morali rasistov, ksenofobov in skrajnežev. Hvala. Razumem. E, treče ima kumala. Najlepša hvala. Sedaj pa predlog resolucije o katerem smo glasovali danes in sicer vloga Evropske unije v bližnjo-shodnem mirovnem procesu. Gospod Pospišil ga ni v dvorani, gospod Balco. Ah, je tukaj, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija ima aktivno vlogo v bližnjo-shodnem mirovnem procesu. Strinjam se s tem, tako za Izrael, kot tudi za Palestino, je pomembno, da sprejmejo določene ukrepe, če želimo doseči mir. Pogrešam pa določene elemente v tej resoluciji. Evropska unija bi morala pozvati k rešitvi vprašanja eh, ISISA na Zahodnem bregu. Odpraviti je treba smrtno kazen, eh, izpustiti je treba vse, ki so v zaporih in obsoditi je treba nasilje nad tistimi, ki se naseljujejo tam. Ta resolucija je sicer korak eh, naprej v primerjavi z drugimi dokumenti, ampak žal tega nisem mogel podpreti na glasovanju. Gospod Mamikins. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je vedno podpirala rešitev dveh držav. To je edini način, da preidemo iz vojne v čas miru in da se vrnemo k mejam iz leta 1967. Eh, Jeruzalem pa bi bil prestolnica obeh teh eh, dveh držav. Imeli bi eh, stabilen temelj za prihodnost obeh držav a na žalost razprave med obema stranema niso eh, najbolj eh, optimistične. Uloga gospe Mogherini je ta, da pospeši razprave in eh, pride do rezultatov. Potrebujemo dve državi za vse, ki, živijo, ki želijo živeti tam, ne zgolj za dva naroda. Gospod Hannan, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot ljudje vsi podcenjujemo naš pomen eh, pri različnih dogodkih. Govorimo o begunski krizi, čež da je nasa odgovornost ne Asadov ali pa odgovornost islamske eh, države. Eh, obenem enako velja za ta primer. Ampak naš vpliv je omejen. Ni na absolutni nišli, je pa omejen. Od ljudi v tej regiji je odvisno, če si želijo dogovora. In del dogovora že imajo. Strinjajo se naprimer o tem, da bodo izmenjali določena uh, območja, da bodo malce spremenili meje. Zato menim, da je napaka, da Evropska unija uh, udira v te razprave in zahteva, da je meja iz leta 1967 končna meja. Ne, zato potekajo pogajanja. Eh, ti ukrepi eh, ne pomagajo tistim, ki se pogajajo, ne gre vedno za nas. No, jaz. Najlepša hvala, gospe Morvaj ni, gospo, gospe Petir prav tako ni več v dvorani. Tako da nas čaka naslednja točka, razmere v Belorusiji. Gospod Pospišil, njega, gospod Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odnosi med Evropsko unijo in Belorusijo so se v zadnjem času izboljšali. Izpostavil bi dva politi, eh, pomembna elementa. Najprej izpustitev političnih eh, zapornikov in pa pozitivni korake naprej, kar se tiče Eh, konfliktov v vzhodnji Ukrajini. Tekom zadnjega leta smo zabeležili določene pozitivne korake v pravi smeri. Obenem pa se mora Evropska unija izogniti dodatnemu uhlajevanju teh odnosov. Obe strani morata zagotoviti, da bo ozračje primerno za pozitivno sodelovanje. Ugotovimo lahko, naprimer, kaj lahko naredimo na naši strani. Ne smemo zgolj čakati na ukrepe z druge strani. Mislim, da je lahko prihodnost svetla. Gospod Henen. Hvala, gospod predsedujoči. Res je, eh, Belorusija se je odločila, da gre v drugo smer, tako kot eh, v primeru Ukrajine in Rusije. Če dovolite, si bom izposodil terminologijo, terminologijo iz 19. stoletja. Gre za eh, notranji spor med slavofili in zahodnjaki. Belorusija se je pač odločila, da gre v smeri avtokracije in centralnega nadzora, ne pa v smeri svobode in osebne avtonomije. In še enkrat, sprejeti moramo dejstvo, da smo omejeni z našimi zmožnostmi za poseganje v to. Nekih drugih korakov ne moremo sprejemati. Hvala, gospod Harkin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podprla sem to resolucijo o Belorusiji, rada pa bi pojasnila moje, eh, moj glas pri prilogu spremembe številka ena. Šlo je za to, da uh, se bojimo gradnje jedrske elektrarne v uh, Belorusiji, uh, pozivamo k oceni učinka, predn se spremlje odločitev. Sveda sprejemam dejstvo, da ima vsaka država pravico, da se odloči o vlastnih energetskih virov. Ampak izpostaviti je treba dvoje. Prvič, nismo pozvali k uh, popolni ustajitvi del, pozivamo zgolj k oceni učinka, ki bo neodvisna. Drugič, jedrski reaktor ima uh, mednarodne posledice. Ne gre za gradnjo hidroelektrane, naprimer. Jedrski reaktor lahko potencialno vpliva na vse zunaj meja države, tako da pozivam k previdnosti. Najlepša hvala. Sedaj nas čaka poročilo Lope Fontanje. Začela bo spet gospa Harkin. Glasovala sem za to poročilo o socialnem podjetništvu in socialnih inovacijah približno polovico vseh podjetij eh, predstavljajo, 40 eh, milijonov ljudi zaposlujejo. To je pomembno tako za zaposlovanje, kot tudi za socialno kohezijo, za lokalni in regionalni razvoj in za zaščito okolja. Ampak socialna podjetja moramo v večji meri podpreti. Pogosto se osredotočamo na podjetja ki kujejo dobičke, pozabljamo pa na neprofitna podjetja. Vse skupaj je treba integrirati v naše nacionalne reformne programe. Pozivam države članice, da v polni meri izvajajo uh, direktivo o javnem naročanju in koncesiji. Ta direktiva vključuje tudi socialne klauzule, ki se osredotočajo na podporo socialnih inovacij in socialnega podjetništva. Obenem imamo namenska sredstva za pomoč tistim najbolj ranljivim na trgu dela. Države članice morajo vzpostaviti eh, enotne točke, na katerih bodo lahko socialna podjetja dostopala do sredstev. Hvala, gospod Mamikins. Diemžel Latvija, ta saucamā sociālā ekonomika, kad uzņēmuma sociālajie mērķi ir nostādīti augstāk par kapitāla. Najlepša hvala. Socialno podjetništvo ni v najboljšem stanju, ne deluje najbolje. Jasne definicije tega podjetništva eh, nimamo, ne vemo točno, kaj lahko počnejo socialna podjetja. Je pa zelo pomembno nekaj narediti na tem področju, naprimer vzpostaviti nekakšne inkubatorje potrebujemo spodbudo in pobude, še posebej za vzhodnoevropske države. V moji državi, v Latviji, eh, se malo govori o tovrstnih podjetjih. Evropska komisija mora zagotoviti pobude in podporo za socialna podjetja. Pomagati mora pri vzpostavitvi spletnih platform, zato da bomo lahko združili vse tiste, ki se eh, ukvarjajo z delom na tem področju. Gospoda Henena ni ravno kar je zapustil dvorano, gospe Morvaj ni, gospe Petir prav tako ni. Sedaj pa zadnje poročilo, to je poročilo Dlavajova. Za besedo prosim gospod Harkin, ki je ni tukaj pravi predsedujoči. Gospa Harkin, izvolite. Confused waving not drowning zavladala je zmeda hvala gospod predsedujoči z veseljem sem podprla to konstruktivno eh, vseobsegajoče poročilo ki se nanaša na eh, združevanje eh, izobrazbe kvalifikacij in priložnosti to poročilo združuje vse te delce sestavljanke ki jo gradimo spodbujati moramo konkurenčen trg dela Usredotočiti se, mora, se moramo na izobrazbo, ki je potrebna in bolje povezati izobraževalno sfero in zaposlovanje. E, prizadevati si moramo za več podjetniškega duha. E, pomagati moramo MSP-jem in mikropodjetjem, da bolje upravljajo svoje delo. Veseli me, da je parlament podprl vse te stvari. To poročilo pa pravi tudi, da moramo podpreti Eh, marginalizirane skupine, ranljive skupine, naprimer eh, invalide, eh, mlade in starejše delavce, zato da bodo lažje dostopali do dela. Gospa Gonzales. Glasovala sem proti temu poročilu, zato ker ponuja že stare recepte, za katere vemo, da ne delujejo vemo, da se je treba boriti proti revščini, proti pomankanju zaposlenih in tako dalje. Ampak, ko govorimo o mobilnosti, pomeni, da eh, vedno več ljudi zapustiti, mora zapustiti svoje države. Torej, to je rešitev. To je lahko definitivna rešitev za eh, zaposlovanje. In kaj se zgodi z drž regijami, ki so najbolj prizadete? um, v krizni situaciji, torej ljudje jih zapustilo. Torej, sedaj govorimo o um, revščini, o prekariteti, o uh, delovnih mestih, ki so negotova. Uh, imamo državljane, ki niso dovolj uh, prožni, ki niso dovolj usposobljeni, ki jih ni lahko zaposloviti. Dejstvo je, da uničujemo uh, zaposlovanje, da uničujemo um, investicije in učinek leteh. Potrebujemo popolnoma novo uh, gospodarsko politiko. Drugi kolegi. Gospod Mamikins. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na čudno demokratično situacijo oziroma demografsko situacijo v Evropi, vedno več je starejših, eh, moramo nekaj narediti na področju produktivnosti. Potrebujemo ambiciozne reforme, osredotočiti se moramo na inovacije, na socialni dialog, na ustvarjanje novih delovnih mest, osredotočiti se moramo tudi na mobilnost delovcev in tako naprej. Podpiram to poročilo in eh, predloge, ki jih vključuje. Kar se tiče trga dela v Evropi, se mi zdi, da potrebujemo prave napovedi. Kaj se bo na primer zgodilo s tehnologijo, kaj se bo eh, zgodilo s popraševanjem na trgu dela, kakšni so trendi, kateri sektori so v porastu in kateri upadajo. Na ta vprašanja moramo odgovoriti. V prihodnosti moramo bolje uh, združevati in povezovati izobrazbo in zaposlovanje. Komisija mora postopati v tej smeri. Najlepša hvala. Gospod Šogor ni ga v dvorani, gospod Henen prav tako ga ni v dvorani, tudi gospe Morvaj ni. To pomeni, da smo prišli do konca plenarnega zasedanja. Najlepša hvala kolegi in kolegice. Zapisnik bo uh, pripravljen za potrditev na začetku naslednjega plenarnega zasedanja. Če ni komentarjev, bom sprejete resolucije poslal zadevnim osebam in organizacijam